This, uh... Dobrodošli na tej seji odbora za zaposlovanje. Malo nas je, nažalost, ampak upam, da se nam bo pridružilo več članov pred glasovanjem. V parlamentu imamo težave z informacijskimi sistemi in Zaradi tega nas je tudi tukaj eh, zelo malo. Kaj ti imamo težave z posredovanjem informacij poslancem? In upam, da bo to rešeno, če še ni. Vendar pa bomo začeli in upamo, da se nam bo pridružilo več članov, ko bomo začeli glasovati finščine, eh, litovščine, malteščine, bolgarščine in hrvaščine danes ni na voljo, sicer pa so na voljo vsi jeziki. Eh, mislim, eh, da lahko sprememo tudi dnevni red. Ja. In povedala sem, v katere jezike bo potekalo tolmačenje in sedaj prehajamo kar k tretji točki. Boljše storitve za veščine in kvalifikacije. Razprava se je ravno kar pričela in glavna tema pri Europasu sedaj je, da je svet predstavil novo strukturo Europasa in to eh, skušamo eh, sedaj preučiti na tehnični ravni, da bi ugotovili, katere so razlike, ko gre za dejansko vsebino komisija nam je poslala informacije in eh, se je sestala eh, z našimi predstavniki in eh, upam, da bomo k malu razčistili te tehnične zadeve in bomo lahko nadaljevali z politično razpravo. Sedaj, ko sem naredila ta uvod, pa bom dala besedo poročevalcu gospodu Manu. <clears throat> Hvala lepa gospa predsedajoča. Pripravili smo poročilo, ki sem ga pripravil za odbor za zaposlovanje in v sodelovanju z odborom za kulturo. Torej, eh, mislim, eh, da sva zelo dobro sodelovala s kolegom Marinovom in 21. junija smo imeli glasovanje in mislim, da je bil rezultat razmeroma prepričljiv. 69 jih je bilo uh, za, eden proti in eh, štirje so se vzdržali. In na ta način smo eh, glasovali tudi o mandatu. 64 jih je bilo za, šest proti in dva sta se vzdržala. Sedaj eh, pa smo imeli tudi že priložnost, da smo imeli prvi eh, trialog eh, in sicer pod eh, vodstvom naše predsedojoče Marite Ulskog, eh, ki je zelo dobro vodila eh, to sejo. In želeli smo pokazati, da želimo moderne instrumente, ki bodo omogočile ohranitev spretnosti in kvalifikacij v Evropi. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti tudi, da bodo lahko Evropas uporabljali različne ciljne skupine, tako Eh, zaposleni, kot tisti, ki se še želijo učiti ali pa podjetniki, ki eh, sprejemajo eh, rezultate, ki jih dosegamo v Evropi. Potrebno je zagotoviti, da ohranimo znanja in spretnosti, vendar pa se Evropska komisija ne strinja glede celotnega sistema, obstajajo različna stališča. In mi želimo predvsem zagotoviti, da bo Evropas eh, še naprej eh, prostovoljen eh, sistem. Jaz sem bil že v preteklosti poročevalec za Evropski okvir kvalifikacij. In takrat smo se tudi odločili za prostovoljni pristop, želeli smo upoštevati raznolikosti držav članic, hkrati pa smo želeli uh, Eh, do določene mere harmoniziran instrument. Torej, pri prvem trialogu 10. oktobra so bila stališča izjemno jasna. Eh, skupno stališče odbora za eh, zaposlovanje in pa odbora za kulturo. Govorili smo o tem, kar je najpomembnejše in sicer, da želimo modernizacijo tega instrumenta, želimo več preglednosti pri kvalifikacijah in pa spretnostih. In zagotovo, je tudi skrajni čas eh, za eh, naslednji korak, kajti zadnja odločitev je bila sprejeta leta 2004. Torej, to je tudi zelo pomembno stališče. Ne moremo pa sprejeti instrumenta, ki bi pomenil eh, radikalno spremembo. Kolega Marinov, ki danes žal ni mogel priti na našo sejo, pa bi lahko pojasnil, kako zelo pomembno je, da eh, spretnosti eh, niso le eh, dobro poznane v državah članicah, ampak tudi pri različnih deležnikih, kot recimo pri podjetnikih. Marita je dala besedo tudi predstavniku sveta v imenu estonskega predsedstva in 27. septembra je bil sprejet splošen sporazum v svetu, tako da eh, lahko rečemo, da eh, naše, naši cilji eh, niso oddaljeni prav veliko od ciljev Evropskega sveta. Gre torej za prostovoljni eh, pristop, to mora ostati prostovoljni zakonodajni akt. V tretjem členu gre za informacijske sisteme, ki so zelo pomembni in v členih 4 in 5 gre za varstvo podatkov. Potrebno je zagotoviti varstvo podatkov. Poleg tega sem eh, obravnaval temo eh, člena 5, gre za kvalifikacije v Evropi in za to, da. pristojni organi v državah članicah in pa inštitucijah lahko sodelujejo v eh, tem eh, sistemu. Kar zadeva ESCO, gre eh, za pomemben projekt Evropske komisije. Svet in parlament tega ne želita in to uh, ni izhodišče, uh, na katerem bi lahko delali, kajti v državah članicah je ta sistem premalo poznan. Ne želimo centraliziranega sistema, ampak želimo, da bi države članice še naprej sodelovali v tem procesu. Potem pa sta tukaj člena 7 in 8, ki se nanašata na izvajanje in pa na uh, spremljanje celotnega postopka. Želimo zagotoviti uh, tudi, da bi Evropas bil uh, pristopen uh, starejšim osebam in pa osebam z invalidnostjo. Svet je dejal, da želi novo strukturo, s tem nimamo mi nobenih težav. Uh, Eh, v členu 6, kar zadeva ESCO, se strinjamo, v členu 11 eh, se strinjamo glede partnerstva in pa držav članic. In tudi eh, v členu 14 se strinjamo, ko gre za izvajanje. 9. novembra bomo imeli drugi trialog in upam, da bomo, oziroma mislim, da smo zelo dobro pripravljeni, in upam, da bomo lahko hitro dosegli rezultate. Eh, strinjamo se v veliki meri z državami članicami, eh, s komisijo pa se bo treba še eh, pogajati. Imeli bomo več tehničnih sej in 24. oktobra bomo imeli drugo sejo poročevalcev v Senci, 7. novembra tretjo sejo, potem pa bo sledil trialog 9. novembra. In tretji trialog bo potekal 7. decembra. Prepričan sem, da uh, bomo našli uh, skupno stališče, kajti uh, naša mnenja se uh, ne razhajajo preveč in uh, naslednjič bom lahko poročal o več rezultatih. No, nasplošno lahko rečem, da je bilo ozračje pozitivno, Marita lahko to potrdi. Uh, pogajali smo se z svetom, uh, težav. Uh, ni bilo, eh, vsaj ne velikih in mislim, da smo eh, dosegli tudi zelo dobre kompromise z državami članicami. Eh, Hvala lepa za to poročilo. In ja, lahko potrdim, kar ste ravno kar povedali. Mislim, da je bil to zelo dober pričetek. Pogajanj. Želi še kdo drug besedo? Ne. Ni prav veliko članov v dvorani. Mogoče bi lahko prosila gospod Jurčak, eh, namestnico vodje enote iz eh, GD za zaposlovanje. Najlepša hvala. Tudi jaz bi rada poudarila, da dobro sodelujemo, predvsem na tehnični ravni. Zelo veseli smo, da lahko zagotavljamo eh, potrebne informacije eh, poročevalcev, poročevalcem v senci, odboru in tako naprej. Tako je predlog eh, napredoval od predloga, ki ga je predložil svet, do današnjega predloga in prepričana sem, da lahko dosežemo dober rezultat. Najlepša hvala. Sedaj pa nadaljujemo za četrto točko na našem dnevnem redu, kar pomeni, da bomo pričeli z glasovanjem. In predvidevam, da nas ne bo več, kot nas je v tem trenutku. In kot sem dejala, imamo težave v Evropskem parlamentu z informacijskimi sistemi in zaradi tega eh, poslanci ne dobijo ustreznih informacij. Zato bomo zdaj začeli z glasovanjem oziroma čez 7 minut. Čez 7 minut, kajti počakali bomo do 9.30, kajti tako je napisano na našem dnevnem redu. Torej 7 minut odmora, potem pa bomo začeli. Dragi prijatelji, če sedete na svoje mesta, bomo začeli z glasovanjem. In eh, prva točka na našem dnevnem redu je mnenje in sicer o Evropskem skladu za prilagoditev. Alma Viva iz Italije je to. In začeli bomo z glasovanjem o vseh Eh, členih, eh, z izjemo člena 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Predlog Alde o, o četrtem členu je umaknjen. In to pomeni, da glasujemo o členu 4 iz predloga ELS. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z 22 glasavi. Rezultat lahko vidite na svojih ekranih. 22 glasov za. In to pomeni, da je ta predlog sprejet. In sedaj končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 33 glasovi. To pomeni, da nadaljujemo z kompromisom 1 za, proti, zdržani, sprejeto. In glasujemo o izvajanju Evropske strategije o invalidnosti za vse tiste, ki ste prišli prepozno. Sedaj pa kompromis dve za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog 101, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 102 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 15 glasovi za. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 119 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 100 ne. Kompromis 5 za, proti, zdržani sprejeto. Ta je brezpredmeten, ker je bil predlog spremembe 119 sprejet. Torej, kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. 123 skupaj z 117 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 7 skupaj s predlogom spremembe? Ne. Kompromis sedem, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Peti devet za. Proti. Zdržani sprejeto. Peti triintrideset za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis osem za. Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis devet za. Proti proti vzdržani sprejeto, 131 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremim, ne, kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 100 za, 44 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 145 za, proti vzdržani sprejeto. 149 za, proti vzdržani sprejeto. 153 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 158 za proti vzdržani sprejeto, 172 za proti vzdržani sprejeto, 176 za proti vzdržani sprejeto, 177 za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 179 za, proti vzdržani sprejeto, 180 za, proti vzdržani sprejeto, 185 za, proti vzdržani zavrnjeno, 186 za, proti vzdržani zavrnjeno, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 12 za, proti bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za 24 glasovi za. Kompromis 13 za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejeto predlog spremembe 209 za proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti 209, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 17 glasovi za. Kompromis 18 za proti vzdržani sprejeto sprejeto, 215 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis ne, predlog spremembe 225 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo preverili, kompromis 20 bomo preverili, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto z 26 glasovi. In nadaljujemo. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 233 za proti vzdržani sprejeto, 234 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 21 za, proti. Bomo videli. Za, proti, vzdržani sprejeto. 244 za, 244 skupaj z 242 za, proti vzdržani sprejeto, 246 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 22 za, proti vzdržani sprejeto, 248 za, proti vzdržani zavrnjeno, 249 za. Ne, o tem ne bomo glasovali. 251 za, proti vzdržani sprejeto, 252 za, proti vzdržani sprejeto. 252 bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. 252, sprejeto z 28 glasovi. Kompromisni predlog 23 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 24 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 25 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 26 za proti vzdržani sprejeto promis 27 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 28 za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 29 za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 275 za proti vzdržanje sprejeto. 277 za, proti, zdržani. Preverili bomo. 277 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 27 glasovi. 276 za, proti, zdržani. Zdržani sprejeto, kult 6 za, proti vzdržani sprejeto, kult 8 za, proti vzdržani sprejeto, kult 9 za, proti vzdržani sprejeto, kult 12 za, proti. To je prvi del. No, začnimo še enkrat. Kult 12, prvi del. Za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Kult 12, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 22 glasami. Kult 17. kult 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 288 za. Se opravičujem, 289 za. Proti, vzdržanje zavrnjeno. 290 za. Proti, vzdržanje zavrnjeno bomo preverili predlog spremembe 290 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto s 25 glasovi za. Zdaj pa kompromis 32 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 33 za, proti vzdržanje sprejeto predlog 295 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 34 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 35 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 306 za, proti vzdržani sprejeto. Vzdržan je zavrnjeno. Kompromis 36 za, proti, vzdržan je sprejeto. NV5 za, proti, vzdržan je sprejeto. NV7 za, proti, vzdržan je sprejeto. NV9 za, proti, vzdržan je sprejeto sprejeto. In vi 24 za, proti vzdržani sprejeto. In vi 26 za, proti vzdržani sprejeto. In vi 32 za, proti vzdržani sprejeto. In vi 34 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili. NV34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 24 glasovi za. NV38 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV40 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV41 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 37 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 317 za proti vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 318 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 319 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 320, 321, o tem ne bomo glasovali, ker presega obseg. Torej, kompromis 38 za, proti vzdržani sprejeto, 323 za, proti vzdržani sprejeto, 324 za, proti vzdržani sprejeto. 325 za, proti vzdržani sprejeto, 327 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 39 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 331 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 40 za, proti vzdržani sprejeto, Predlog spremembe 332 za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis 41 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 42 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 339 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 340 za, proti vzdržani sprejeto, 529 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 341 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 43 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 44 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 346 za proti vzdržani spreje, zavrnjeno kompromis 45 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 350 za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili 350 elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za 27 glasovi za. 351 za, proti vzdržani sprejeto 352 za, proti vzdržani sprejeto 353 za, proti vzdržani sprejeto 354 za, proti vzdržani sprejeto 355 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 46 za proti vzdržani sprejeto, 357 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 47 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 365 za proti vzdržani sprejeto, kom 366 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 48 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 49 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 50 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 51 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 377 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 52 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 53 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 54 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 387 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 55 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 56 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 57 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 58 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 400 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 59 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 405 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 406 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 60 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 61 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti vzdržani, mislim, da je to zavrnjeno ampak bomo preverili 35 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. 24 glasovi proti. Kompromis 62 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 63 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 419 za proti vzdržani sprejeto, 420 za proti vzdržani sprejeto, 421 in 399 za proti vzdržani sprejeto, 422 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 424 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 425 za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 426 je brezpredmeten. Torej, prehajamo k 5.1. prvi del za proti vzdržanje sprejeto. 5.2. drugi del za proti vzdržanje sprejeto. Peti dve za, proti vzdržani sprejeto, hvala. Peti pet za, proti vzdržani sprejeto. Peti šest za, proti vzdržani zavrnjeno. Peti osemnajst za, proti vzdržani zavrnjeno. Peti osemintrideset za, proti vzdržani zavrnjeno bomo preverili 5.38 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto za 29 glasovi. To pomeni, da smo pri uvodnih izjavah. Predlog spremembe 1 za proti vzdržani sprejeto, 2 za proti vzdržan je sprejeto, tri za proti vzdržan je sprejeto, štiri za proti vzdržan je sprejeto, pet za proti vzdržan je sprejeto, šest za proti vzdržan je sprejeto, sedem za proti vzdržan je sprejeto, osem za proti vzdržan je sprejeto,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 Kompromis 65 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 67 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 66 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 23 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 68 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 69 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 70 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 71 za, proti vzdržani sprejeto predloga spremem 32 in 33 skupaj identična za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 36 in 37 tudi identična skupaj za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 72 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 73 za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, kompromis 74 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 47 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 75 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 76 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 54 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, kompromis 77 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 78 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 64 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 68 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 70 je brezpredmeten, tako da prehajamo na 74. za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 82 za je enak prejšnjemu. 76 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 80 za, proti, vzdržani sprejeto predlog spremembe 78 in 72 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 79 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržajni sprejeto. Predlog spremembe 86 skupaj z 79 za proti vzdržajni sprejeto. Predlog spremembe 87 je brezpredmeten, tako da prehajamo na 89 za proti vzdržajni sprejeto. NVB za proti vzdržajni sprejeto. NVD za proti vzdržajni sprejeto vzdržani sprejeto. NVH, o tem ne glasujemo. Prehajamo na NVI za, proti, vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o osnutku poročila, kot je bil spremenjen. Glasujemo. To je poimensko glasovanje, tako da glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 39 glasov za, nihče proti. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu. Tako, sedaj pa naslednje poročilo za glasovanje. Glasovali bomo o boju proti neenakostim kot sredstvu za spodbujanju zaposlovanja in rasti. Poročevalce je Javi Lopez, kompromis A. Kompromis A. Začenjamo za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, kompromis E za proti vzdržani sprejeto, kompromis H za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 137 za proti vzdržani sprejeto, kompromis I za proti vzdržani sprejeto zdržani, sprejeto. Drugi del predloga spremembe 140. O tem moramo glasovati kot dodatek k kompromisu I. Za, proti, vzdržani, preverjamo. Drugi del, predlog spremembe 140, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 glasov za. Kompromis K za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis J za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 157 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno pa preverimo. 157 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 159. Prvi del. Za. Proti vzdržani sprejeto. Drugi del. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. Ampak preverimo drugi del. Nisem popolnoma pripričana, tako da glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 glasov proti. Kompromis L. Poimensko glasovanje. Zahteva SND. 11 oseb mora biti za to. 11 vas mora biti za, prav. Torej bomo imeli poimensko glasovanje o kompromisu L. Glasujemo. Kompromis L. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 glasov za. Kompromis M. Za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis N za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 176 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis P za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. Kompromis R za proti vzdržani sprejeto. Kompromis Q za proti vzdržani sprejeto. Predlog so imbe 194 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis S za proti vzdržani sprejeto. Kompromis U za, proti vzdržani sprejeto. Ekon 1, drugi del, za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis T, za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis V, za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 205 glasovanje po delih. Zahtevali so to ELS. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Kompromis dvojni v, za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis AA za, proti vzdržani sprejeto kompromis X za, proti vzdržani sprejeto, kompromis Z za, proti vzdržani sprejeto, kompromis Y za, proti vzdržani sprejeto, kompromis BBB. Poimensko glasovanje zahteva S in D. še vedno jih je 11. Torej, poimensko glasovanje najprej v kompromisu BBB. Glasujemo, konec glasovanja. Zavrnjeno, z enim glasom večine. Zdaj pa poimensko glasovanje o BB. To je bil svežen. 11, ja, spet vas je 11. Glasujemo kompromis BB. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dva glasova večine. tako da moramo sedaj glasovati o posameznih predlogih sprememb. Začenjamo s predlogom spremembe 224, 225 in 226. To so identični za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Pa preverimo, preverimo, glasujemo, konec glasovanja sprejeto. 24 glasov za. Sedaj pa gremo neposredno na kompromis CC. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis DD. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 243. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Preverjamo 243, nisem dobro videla. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 glasov proti. Predlog spremembe 244 glasovanja po delih zahteva ELS. Prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis EE e, poimensko glasovanje zahteva SND, še vedno vas je 11 prav. Glasujemo poimensko o kompromisu EE. E. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 glasov za, 3 glasovi večine. Kompromis FF na strani 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis GG za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Kompromis HH. Poimensko glasovanje zahteva S in D. Še vedno vas je 11, ni vam potrebno ostajati. Glasujemo poimensko. Glasujemo kompromis HH. Konec glasovanja sprejeto. 28 glasov za. Kompromis HHH za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 271. Se upravičujem, 270 glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 271 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 274 za, proti, vzdržani, preverjamo 274, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 glasov za. Predlog spremembe 275. Tu gre za črtanje. Glasujemo. Za črtanje. Proti. Preverjamo. Glasujemo. Gre za predlog spremembe 275. Gre za črtanje. Konec glasovanja. Sprejeto. To pomeni, da prehajamo na kompromis 2. Glasujemo za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis JJ, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis KK, za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smembe 293, za, proti, vzdržani sprejeto predlog smem biti 294 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis LL za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 306 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis MM za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis NN za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis OO za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 326 za proti vzdržanje sprejeto. Glasovanje po delih. Predlog spremembe 327. Prvi del za proti vzdržanje sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Drugi del, da bomo resnično prepričani. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 glasov proti. Kompromis PP za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis QQ za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržajni sprejeto. Predlog spremembe 345 za, proti vzdržajni zavrnjeno. Kompromis RR za, proti vzdržajni sprejeto. Kompromis SS za, proti vzdržajni sprejeto. Ekon 2, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis TT. Poimensko glasovanje zahteva SND. Še vedno vas je 11. Odlično. Tako da glasujemo, poimensko glasujemo zdaj. Kompromis TT. Konec glasovanja prejeto 23 glasov za. Kompromis XX za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 361 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis UU poimensko glasovanje na zahtevo SND, še vedno vas je 11. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Sedaj je konec glasovanja o kompromisu UU. Zavrnjeno 27 glasov proti. Zato moramo glasovati v posameznih predlogih. Smo 363 najprej za, proti, vzdržani, preverjamo 363, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 25 glasov za. Predlog spremembe 370 za, proti vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverimo. Predlog spremembe 370. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 glasov proti. Predlog spremembe 369 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 369. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 glasov za. Predlog so imbe 373, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis VV za proti vzdržani sprejeto. Prvotno besedilo 31. odstavka. Za proti vzdržani preverjamo 31. odstavek. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 glasov proti. Predlog spremembe 380. Glasovanje po delih na zahtevo ELS. Prvi del. Za. Proti. Mislim, da je sprejeto. Drugi del. Za. Proti proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis dvojnjeva dvojnjeva za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis y, y, za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 389 za, proti, zdržani sprejetom ne glasujemo o 390. Gremo kar na kompromis z z, za, proti, preverjamo. Kompromis z z, ni bilo pravega odziva. Glasujemo, kompromis z z, konec glasovanja, zavrnjeno. 23 glasov proti. Tako da gremo sedaj na posamezne predloge sprememb. Predlog spremembe 391. Za, proti, vzdržani, preverjamo. 391. Glasujemo. Konec glasovanja. Prejeto. 25 glasov za. predlog spremembe 394 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 394, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 22 glasov za. 395 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo, 395, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 25 glasov proti. Kompromis z A za, proti. Preverjamo. Se pravi čujem. Glasujemo. Z A, konec glasovanja. Sprejeto. 26 glasov za. Kompromis z B. Za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo z B. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 glasov za. Predlog spremembe 400. Za. Proti. Vzdržani. Preverjamo. 400. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 24 glasov proti. 401, 402 sta brezpredmetna. Tako da prehajamo na kompromis z C. Za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Preverjamo predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 glasov za. predlog spremembe 16, glede vodnih navedb za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AB za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 19 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 21 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis C Oprostite, kompromis AC za, proti, vzdržani, sprejeto. Ekon C za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AD za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AF za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A E za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprememba 31 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis A G za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis A H za, prosim, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprememba 38 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, preverjamo, 38, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, 24 glasov proti. Predlog spremembe 39 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis AI za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AI za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis AK za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 46 za, proti vzdržani sprejeto. 47 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis AL za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Kompromis AM za proti vzdržani sprejeto. Predlog svojembe 54 za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo 54. Glasujemo predlog spremembe 54. Konec glasovanja. Sprejeto 22 glasov za. Predlog spremembe 55 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Mislim. Predlog spremembe 56 za. Proti vzdržani sprejeto, kompromis AN za, proti vzdržani sprejeto, predlog smembe 63 za, proti vzdržani 63, preverimo, glasujemo, konec glasovanja zavrnjeno 22 glasov proti. 64 za, proti vzdržani sprejeto. 65 za, proti vzdržani sprejeto. 66 za, proti vzdržani zavrnjeno. 67 za, proti preverjamo 67. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 glasov proti. Predlog smo imeli 69 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis AO. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 77 za, proti vzdržani sprejeto. 78 za, proti vzdržani sprejeto. 79 za, proti vzdržani, mislim, da je sprejeto. Preverjamo 79, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 22 glasov proti. 81 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani sprejeto. 83 za, proti, vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo o osnutku poročila, kot je bil spremenjen poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 37 glasov za. Sprejeto. Hvala lepa poročevalcu za dobro upravljeno delo. Okay. Kmalo bomo nadaljevali s poročilom gospoda Labrilja, vendar um, vas prosim, da v miru zapustite dvorano tisti, ki odhajate. We proceed. We proceed.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 finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije. Prosim, da eh, če se že pogovarjate med sabo, da še petate. Dajem besedo poročevalcu. Gospod Lavrijev, ali ste pripravljeni predstaviti poročilo? Prosim, beseda je vaša in sedaj prosim za mir v dvorani. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, zelo na kratko. Um, odkar smo glasovali v odboru o uredbi omnibus, Eh, torej imamo predvsem pristojnost za socialni sklad, za nekatere druge sklade in od takrat naprej so potekala pogajanja, za katere sem dobil mandat v okviru trialoga. In danes želim poročati o napredovanju tega trialoga. Eh, bila sta dve seji trialoga in um, ta trialoga sta potekala v zelo konstruktivnem duhu in sicer skupaj s komisijo in svetom. Torej, cilj tega umisnega pregleda finančnega okvira je poenostavitev finančnih pravil in da bi imeli tudi večjo prilagodljivost skladov. Mislim, da pogajanja potekajo v dobri smeri, kajti doslej smo že sprijeli sporazume o določenih eh, vprašanjih. Um, vendar ostajajo odprta še nekatera vprašanja. Naslednji trialog, ki bo sredi novembra, um, naj bi privedel do dodatnega napredka. Če želite, lahko poročam tudi o podrobnostih, kar zadeva eh, socialni sklad, smo dosegli um, skupno definicijo objektivnih kriterijev. Torej gre za to, da se proračun upošteva kot objektivn kriterij in eh, pred, eh, poslanci iz SED in od zelenih so zahtevali, da se vključi tudi eh, skupno pravilo za vse sklade. Torej, dve te uredbe morajo biti bolj jasne za upravičence in to je tudi pozitivna točka. Eh, pri pogajanjih s pričakujemo izjavo komisije, kar zadeva možno odstopanje od pravila de minimis. Na osnovi predloga, ki sem ga podal in ki ste ga imeli možnost oceniti, in sicer, da bi na 150 milijonov evrov dvignili zgornjo raven, smo dosegli soglasje, vendar je treba v naslednjem trialogu to še podrobno opredeliti potem torej gre za 150 tisoč evrov državne pomoči za ES za um, socialni sklad in 100 tisoč za druge sklade. Um, um, um, pri uredbi se ne uporabljajo, ne uporablja, uporabljajo vedno isti, isti izrazi. Predvsem tudi, kar zadeva prekinitev plačevanja um, v določenih skladih. E, torej, in treba je um, torej odlog plačila e, bolj podrobno definirati v tej uredbi. In razen tega um, moramo uporabiti tudi um, ustavljanje um, pravilno, um, pravilno opredelitev pojma ustrizna, ustrizno. In mislim, da nam bo to. Kar zadeva upravičenost regij, kjer imajo višjo brezposlenost, um, naj bi bilo tako, da je treba upoštevati 20 odstotno brezposelnost na osnovi zadnjih podatkov, ki so na razpolago. Potem, kar zadeva program IZI um, in dodelitev sredstev, eh, tu napredujemo na vseh treh osih, torej gre za mikrofinanciranje, in tudi za tematska področja, ki naj bi jih pokrivali, vendar je to še predmet pogajanj. Menim, da smo blizu dogovoru in upam, da nam bo uspelo sprijeti dogovor o tem eh, zelo hitro. Eh, svet je predlagal najmanj 45 odstotkov za progres in 40 za ostali dve osi. To je blizu našim predstavam, ampak kljub temu še nismo se um, dogovorili. Um, um, torej, nadaljevali bomo s pogajanji in poskusili bomo z argumenti prepričati sogovornike. Torej, treba je tudi precizirati, da um, nam je odbor e, za zaposlovanje podelil ta mandat, In um, do trenutka, ko bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju, nam ostane še nekaj časa. Želim se zahvaliti tudi poročevalcem v Senci, um, in ki so pomagali, um, predvsem gospod Pelinski in gospod Selimovič, čus se želim iskreno zahvaliti in tudi sodelavcem v skupin, političnih skupinah in tudi mojim sodelavcem, ki so mi omogočili, da um, um, vodim ta prvi trialog eh, kot eh, poslanec. Eh, torej, Seveda vam bom rad odgovarjal danes na vprašanja, um, pa tudi poznaje, če imate kakšno vprašanje in jih lahko posredujete tudi pisno. Hvala, gospod Leverju. Torej, vedno je enkrat prvič. E, torej, vedno si. Uh, ukvarjamo se s številnimi področji, nikoli nisi uh, tak profesionalec, da ne bi rekel, da to delaš prvič in sedaj dobi besedo gospod Pilinski. Hvala. Hvala. Tudi jaz se želim zahvaliti za to, kako je poročevalec vodil to delo in želim se zahvaliti tudi sodelavcem. Ali je gospa Trebisius v dvorani? Nije gospod Selimovič. Gospod Selimovič je tudi že eh, zapustil dvorano Pimente Lupes, ni Monika, Monike Vane tudi ni v dvorani. In tudi nihče je ne nadomešča. In tudi eh, gospoda Dominika Martana ni. Ali je tu kakšen predstavnik komisije? Gospa Filaj, prosim, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Želim se v imenu komisije zahvaliti poročevalcu in ekipi parlamenta za plodna pogajanja, na kar številnih področjih smo dosegli napredek in tudi mi eh, smo optimistični, da nam bo z manjšimi napori uh, uspelo zaključiti pogajanje na, na naslednjem trialogu. Hvala poročevalcu predvsem tudi za pripravljenost sprejeti kompromise. Hvala. Ali želite mogoče kaj dodati, gospod Labriju? Torej, po tem glasovanju so seveda poslanci in poslanke že izčrpani in razen tega um, um, prehitivamo pravzaprav v, na našem dnevnem redu. Um, je še ena pomembna točka na dnevnem redu. Ne vem pa, ali ste vsi dobili obvestilo o tem, kajti v parlamentu uh, smo imeli težave s pošiljanjem elektronskih sporočil in drugih sporočil. Ob 11.15 e, bo sledila predstavitev potekajočih pogajanj o postopku razglasitve socialnega stebra in veliko vprašanj um, um, je ja, parlament, predvsem pa naš odbor, sprožil v zvezi s tem na zadnjem srečanju koordinatorjev je potekala poglobljena razprava in takrat smo prosili oba Šarpe, gospoda Fandenkelderera in gospo Rodriguez, da prideta v naš odbor, vendar ju ne bo pred 11.15. In to pač pomeni, da nas bo takrat verjetno še manj in da jih bo še manj mm, sodelovalo v tej razpravi, ampak upam, da se boste nekateri vendarle odločili, da ostanete. Kaj ti? To je povezano tudi z našim, um, um, našimi predstavniki na teh sestankih. Naše stališče je, da je razglasitev socialnega stebra v naši pristojnosti, v pristojnosti našega odbora vendar je odbor tako zgleda, odbor nima nekega formalnega zastopstva. Oba, obe šerpe, ki ju je izbral gospod Tajani, nas bosta zastopala pri tem in mislim, da bi bilo koristno in da bi bilo tudi prav, da odbor, da bi bil odbor pristojen odbor vključen na kakršenkoli način in s tem se bomo ukvarjali ob 11.15. uri. Torej, poročala nam bo Stefan Denkelndele in gospa Rodriguez in res upam, da um, se boste nekateri vendarle vrnili v dvorano ob 11.15, tako da bomo lahko s tema dvima članoma razpravljali o nadaljnem postopanju. Poslali smo pismo Tajanju po sestanku koordinatorjev, kajti koordinatorji vseh političnih skupin so bili mnenja, da je zelo čudno, da pristojn odbor za socialno agendo nima Eh, formalne funkcije in ni povabljen sodelovati pri tem delu na enak način kot uh, eh, obi šerpi. Sedaj bomo sicer zaenkrat prekinili ta, to sejo, nadaljevali pa bomo 11.15. Če ne morete priti sami, vas prosim, da pošljete nekoga, ki je tudi upravičen govoriti v vašem imenu tako da bomo eh, lahko dosegli rezultate, ki si jih koordinatori pričakujejo od nas. In sicer, da bi odbor, ki je pristojen za socialno agendo, bil na kakršenkoli način zastopan na sestanku 17. novembra v Gotenburgu. Hvala. Sledi 25-minutni odmor in potem se vidimo spet ob 11.15.

Eh, eh, hvala za to, da ste se vrnili v dvorano in na naš sestanek. Torej, pred eh, odmorom smo glasovali in to glasovanje ni trajalo tako dolgo, kot smo pričakovali in zato smo potem naredili kratek odmor prisrčno dobrodošli spet v dvorani. Sedaj pa smo pri osmi točki na našem današnjem dnevnem redu predstavitev potekajočih pogajanj o postopku razglasitve socialnega stebra. Najprej bom dala besedo šerpom in sicer bomo začeli z gospodom Fanden Kendelerom iz ELS in potem dobi besedo Marija Huaur. Joao Rodrigues iz skupine SND. Gospod Van den Kendelere, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Tako kot je povedala predsedujoča, nas je konferenca predsednikov 7. septembra imenovala za šerpe in sicer gospo um, Rodrigues mene in predsednika um, odbora za zaposlovanje. Torej, čutim se počaščenega, kaj ti je to, to je sui generis, priložnost. In sicer um, ta odločitev za socialni stebr je seveda sui generis odločitev in tir je tudi sui generis rešitev. Uh, Um, imenovanje trih šerp je najboljša pot za prispevek Evropskega parlamenta, tako je menila konferenca predsednikov. V Gotenbergu bo ta, to srečanje na vrhu 17. Eh, novembra. In to srečanje na vrhu bo predvsem politični dogodek. Politiki eh, se bodo priznali k bolj socialni Evropi, opredelili za bolj socialno Evropo. In predsednik Evropske komisije, predsednik parlamenta in predsednik Evropskega torej, sveta in sicer estonsko predsedstvo bodo podpisali ta dokument. Mislim, da lahko govorim o minu obeh, če rečem, da sva izvajala to nalogo čim bliže poročilu na lastno pobudo, ki smo ga sprijeli. In sicer je naša ambicija, da bi dobili besedilo, ki bi bilo čim bliže temu poročilu. Kar zadeva potek pogajanj, smo imeli tri neformalne trialoge. In na prvem trialogu je parlament, predsedstvo sveta in komisija so se dogovorili, da bo 20 eh, načel um, razglasitve ostalo nespremenjenih. Gre torej za preambulo tega besedila. Ta preambula je bila na začetku zelo uravnotežena, vendar od vsega začetka je bilo jasno, da bodo nekatera vprašanja ostala odprta v okviru sveta. Na nekatere tih vprašanj bom opozoril, na nekatere pa kolegica. Prva skrb sveta je bila, bil, bila finanč, finančna posledica socialnega stebra. Finančno ravnovesje ne sme biti ogroženo zaradi, tega, zaradi te razglasitve. In dogovorili smo se za formulacijo, ki je v skladu s pogodbami, s 154. členom, ki pojasnjuje, da seveda države članice. Um, torej, da ne sme eh, to, ta socialni stebr eh, ogrožati tega finančnega ravnovesja. Potem šlo je tudi za namen socialnega stebra in tu smo se dogovorili za besedilo, ki je v skladu s pogodbo in tudi z vsebino našega poročila na lastno pobudo. In sicer namen tega stebra eh, velja za članice evroobmočja, pomemben pa je socialni steber tudi za ostale članice EU. Mislim, da je ena točka, ki ostala, staja odprta in ki je pomembna točka, ampak eh, o tem bo govorila kolegica. Želim na koncu eh, tega kratkega poročila vam povedati, da ne da so neformalni trialogi bili zelo konstruktivni, odprti in zato sem mnenja, da bomo v naslednjih dneh dosegli dogovor, in, eh, ki bo imel tudi zelo pozitiven rezultat za Evropski parlament. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Rodriguez. Mikrofon, prosim. tudi jaz želim poročati um, odboru za zaposlovanje. Najprej se želim zahvaliti za priložnost, da lahko spregovoriva v tem odboru, kajti seveda je pomembno, da ste v celoti obveščeni um, tudi o poteku teh pogajanj. Tako kot je kolega že dejal, nekateri Stiki med trimi institucijami so potekali na neformalni ravni in sicer, da bi olajšali um, dogovor in tudi olajšali pogajanja znotraj uh, sveta ministrov. Menim, da ta neformalni trialog, da je ta neformalni trialog uh, odigral pozitivno in konstruktivno vlogo. In tako kot je kolega povedal, uh, Eh, smo dosegli pomemben napredek. Sedaj smo blizu eh, zaključku dela eh, v zvezi s sprejetjem in z razglasitvijo socialnega stebra, kar bo seveda pomemben politični dogodek eh, v okviru in kar je pomembno tudi za Evropo, ki se sooča z novimi izzivi. Eh, Ponosni naj bi bili na to, kajti poročilo Evropskega parlamenta in pet političnih skupin je potrdilo to poročilo, um, se zelo zrcali v tej razglasitvi, ko gre za 20 načel, vključenih v poročilo, v bistvu zrcalijo naše zahteve v poročilu na lastno pobudo in menimo, da so pogajanja o tem zaključena. Ko pa gre za preambulo, bi Eh, tudi tu lahko dosegli eh, ustrezno skladnost in sicer s tem, <clears throat> da bi ta stebr veljal za vse države članice in ne samo za evroobmočje. To je bilo tudi prvotno in zelo jasno stališče Evropskega parlamenta v vseh javnih izjavah, ki smo jih podajali doslej. In razen tega imamo tudi določena pojasnila glede tega, da je to treba uskladiti z um, eh, evropskimi pogodbami, torej tu um, se sklicujemo tudi na, finan, na uh, davčno um, zmogljivost in na izvajanje nacionalnih proračunov. Glede tega smo se dogovorili s svetom, sedaj pa ostaja še ena eh, težava in ta je povezana pristopom glede izvajanja stebra. Mislim, da smo v tem dialogu s eh, komisijo in svetom našli dober kompromis, vendar sedaj komprom, eh, svet želi dodati eno besedo, ki za nas ni spremljiva. gre za naslednji stavek. Za izvedljivost načel in pravic so potrebni ukrepi in tudi eh, zakonodajni akti, ki se sprejemajo na ustreznih ravnih. Torej, to je izhodiščni stavek. Sedaj pa svet predlaga, da Eh, bi dodali would require, to bi zahtevalo. To pomeni, da izvajanje um, teh načel in um, pravic bi zahtevalo ustrezne ukrepe in zakonodajne akte, ki se sprejemajo na ustrezni ravni. Zakaj sem mnenja, da kot parlament ne moremo sprejeti te eh, besede would? In sicer zato, ker would bi to je pogojno. In to je pravzaprav hipotetična formulacija. In to ni primirno za razglasitev nekega dokumenta. Tu ne bi smeli uporabiti hipotetičnega jezika, temveč faktični jezik. Je pa tudi še drugi argument in sicer želimo si verodostojen steber socialnih pravic v Evropi. Želimo ugoditi pričakovanjem javnosti in ta pričakovanja so zelo visoka, zato je moje sporočilo svetu, da ponovno razmisli o tem, kaj ti v njihovem interesu je, da um, torej javnost bi na vsak način kritizirala tako izbiro besed, ki niso primerne za razglasitev takšnega dokumenta. In to je moje sporočilo za koreper jutri in za svet ministrov EPSKO, ampak upam, da nam bo uspelo najti rešitev do jutrišnjega koreperja in potem bomo imeli eh, bodo zagotovljene okoliščine za slovisno razglasitev um, Evropskega socialnega stebra v Gotemburgu in upam, da bo tam prisotna tudi močna um, reprezentativna delegacija Evropskega parlamenta. Hvala obema. Prepričana sem, da um, želijo nekateri poslanci besedo v zvezi s tem gospod Kaza za ELS je na vrsti prvi. Imeli smo že priložnost razpravljati o tem na ravni koordinatorjev in mislim, da je pomembno, da tudi danes razpravljamo tu v širši skupini, v okviru odbora. Hvala šerpoma za opravljeno delo na tem pomembnem in enkratnem projektu sui generis, tako kot je povedal Tom, Tom to je enkratna priložnost. Eh, vsi tu smo trdo delali na tem, da bi, bi vključili načela in upamo, da bomo zato dobili podporo vseh inštitucij in prav gotovo ne bo lahko dobiti vsega, kar se nam zdi dobro. Eh, to mora biti situacija, da daš dam, to je politična izjava, ki ni zavezujoča. In zato me skrbi, da tudi, če nam vse besede mogoče niso všeč, ne smemo izpustiti, ne smemo dati možnosti drugim institucijam, da ugovarjajo drugim formulacijam, ki si jih želimo, da so v tem dokumentu. In zato je moj nasvet obema. In seveda bodo dobili besedo tudi še drugi kolegi. In sicer, da eh, se zavidamo, da ne moremo sto odstotno dobiti te bitke. Moramo se pogajati z drugimi inštitucijami in ne vidim, um, mislim, da ena beseda ne more biti dovolj, da rečemo, tega nikoli ne bomo sprejeli pogajajmo se, bodimo bolj eh, široko srčni, tako da bomo prišli do sporazuma vseh inštitucij, tako da ne bomo izpustili te priložnosti. Moramo dati signal svetu in jim pokazati, da smo bili pripravljeni se pogajati in da eh, se sprejme ta dokument. Eh, hvala za to delo, vem, da vas čaka še veliko v naslednjih dneh. Prosim vas, da ste malo bolj radodarni, tako da bomo tudi dobili to, kar si Evropski parlament pričakuje od te eh, pomembne eh, projekta, gospa Angerius. Tudi se želim eh, na začetku zahvaliti šarpoma za eh, opravljeno delo doslej. In čeprav sem jaz pravzaprav še karadodarna, tako se vsej ocenjujem, pa imam kljub temu nekaj vprašanj. In mislim, da je pomembno, da se na te stvari opozori v tej skupini. V skupini uh, odbora za zaposlovanje, kaj ti skrbime, da kljub temu, da so potekala neformalna pogajanja, da je še vedno odprto vprašanje, kako je zastopan odbor za zaposlovanje v teh pogajanjih. Mogoče vsi tega ne vedo, ampak na srečanju koordinatorjev, ker sem nadomeščala Juto Steinbrück, je šlo um, za to, da naj bi predsednik našega odbora sodeloval v teh pogajanjih. Um, zdaj vsi vemo, da nimamo zelo prijetnih novic v zvezi z gospodom Hindlom. Vsi mu želimo vse najboljše. Ampak mislim, da tudi Thomas Hendel ni bil povabljen osebno tam temveč kot predsednik. In če on ne more zastopati odbora, imamo vedno um, poslovodečega um, predsednika in sicer je to prvi, drugi ali tretji podpredsednik komisij, eh, odbora. In mislim, da moramo ustrajati sedaj na tem. Sedaj je treba sprejeti odločitev, ali smo vključeni v ta pogajanja ali ne. Drugo odprto vprašanje pa je tudi besedilo v celoti, kajti seveda je, so neformalni trialogi določena prednost, je pa tudi slaba stran pri vsem tem in sicer ker um, da vidimo samo um, kritične točke, nimamo pa nekega splošnega pregleda. In dobro bi bilo, da če bi pred konferenco predsednikov dala eh, dovoljenje predsedniku parlamenta, da podpiše um, Eh, izjava v Gotemburgu, da pride najprej v naš odbor in eh, z nami razpravlja o tem eh, besedilu. Torej, to je drugo postopkovno vprašanje, kar zadeva vsebino, pa iz vajnega poročila vidim, da smo dosegli velik napredek in zato se vama zahvaljujem, kajti pomembno je, da napredujemo na socialnem področju ljudje si to pričakujejo. To je tudi način, kako prispevati k trojnemu aju eh, bonitete na, eh, Evropske unije, na katero je opozoril eh, Jean-Claude Juncker v govoru o stanju v uniji. In zato čestitam eh, pogajalcema, strinjam se z Marie Joao. Če formulacija v prvem delu izjave eh, pomeni, eh, da gre za pogoj, da, to, da se uporabi pogojnik, potem je seveda jasno, da eh, Eh, obstaja tveganje visokih pričakovanj in nizkih rezultatov. In ko govorimo o verodostojnosti in o zaupanju evropejcev in delavcev v evropski projekt, je to najslabše, če nekaj obljubimo in potem tega ne izpolnimo in uporabimo takšno formulacijo, ki je mm, pogojna, potem se stvari poslabšajo in ne izboljšajo. Hvala in naslednje na vrsti gospod Pirinski pa tudi drugi seveda dobijo besedo, če to želijo. Pre, torej, prosim vas najprej, da nam poveste, kako naj nadaljujemo. Gospod Kaza je zdaj že zapustil um, sejno dvorano in jaz sem hotel povedati pravzaprav njemu nekaj v povezavi s tem, kar je rekel mogoče, ko se bo vrnil, mu lahko sporočite, kaj smo hoteli povedati, ampak dobro, se že vrača. Gospod Kaza, um, <laughs> ravno sem hotel predsedujoči povedati, da vam nekaj sporoči, ampak ok. Um, Um, um, um, rekli ste, da niso potrebni dolgi govori in tega se bom držal. Vi ste se osredotočili na eno besedo. Ali se splača zaradi ene besede eh, porušiti tak pomemben projekt? In zato vam vračamo to vprašanje. Zakaj pa je svet naenkrat se odločil, da mora vključiti to besedico? Ali naj ne bi vprašali svet, da razmisli ravno v skladu z argumenti, ki ste jih navedli, ali je to res ključna beseda za svet. In če je to ključna beseda, potem pa se moramo lotiti vsebine argumentacije sveta. Zakaj želijo to besedo? Tako kot je Marija Žoao rekla. Torej gre za pogojevanje, resno pogojevanje in drugič kakovostno, um, um, kakovostno oslabitev političnega sporočila in dodajam tudi še tretji argument, zakaj sem proti tej besedici bi, would. Ali ni? Um, enostavno pravno potrebno in da je to dejstvo, da številna načela enostavno tirjajo izvedbene ali tudi pravne ukrepe. To je enostavno samo ugotovitev. To besedilo bo zahtevalo določeno ukrepanje. Wood je pravzaprav brezvezen v tem kontekstu. In zato, gospod Kaza, vas prosim, da priznata na nek način, da ta vključitev besede would, potem ko smo že imeli uh, besedilo, s katerim so kolegi delali, in naenkrat se pojavi ta beseda in uh, se s tem odpre nov postopek pogajanj. In mislim, da to lahko označimo tudi kot neodgovorno. Ali želite odgovoriti, gospod Kaza, na to? Tako kot sem rekel, želim, da dobijo besedo tudi drugi, ne samo jaz. Ampak ker ste me zdaj neposredno vprašali, ne vem, ali gospod Pedinski ve, da smo se mi odločili že pred časom, da če je le možno, ne bomo spremenili nič od tega svižnja, kajti ta svižn bi se lahko porušil chance. Um, in e, svet bi lahko zdaj ugovarjal tudi drugim zadevam, ki jih zahtirjamo mi. Mi vsi vemo, šarpe vedo, kako kočljivo, občutljivo je to. In zato poskušam, zato vas sprašujem, ali je beseda wood za nas res tako pomembna, da bi lahko to pomenilo konec tega procesa. Za nas kot ELS to ni tako pomembno in ne bom dovolil. Jaz sem zelo demokratičen kot koordinator in kolegi to lahko potrdijo. Ampak v tem pomembnem trenutku, pri tej enkratni priložnosti sui generis, mislim, da bi se pogajal um, ne z negativnim pristopom, bodimo pozitivni. In um, ne bodimo, ne dovolimo, da bo to samo enosmirna cesta. Gospa Lambert dobi besedo. Hvala. Tudi jaz. Želim Eh, povedati nekaj o vključitvi odbora za zaposlovanje. Mi se moramo eh, zauzeti za to, tako da nam bo dodeljen prostor v tem eh, celotnem procesu. In na to se bom vrnila potem tudi po razglasitvi, kaj bomo počeli s tem dokumentom, kajti razglasitev je sicer nekaj velikega, ampak tako kot so povedali že drugi, e, mora slediti nekaj substantivnega, osebinskega, kar zadeva. Um, um, mislim, ta spor šel in mej se pojavlja v vsakem trialogu s svetom. In v, pri razglasitvi potrebujemo nekaj bolj pozitivnega, predvsem, ko je pristojnost držav članic zelo jasna. In mm, ne predstavljam si nobene države članice, ki ne bi sprejemala ukrepov, ki prispevajo k socialni Evropi, saj sprejemajo socialne ukrepe v svojih državah. In, uh, seveda gre tudi za mednarodne obveznosti, ki so jih države prevzile z eh, cilji trajnostnega razvoja in to je zelo tesno povezano z eh, socialnim stebrom in tu gre za odpravo revščine in to je, se pokriva tudi socialno Evropo, socialnim stebrom. Eh, države članice bi lahko bile bolj dinamične in entuzijastične glede tega kar delajo, ampak mi smo torej v trialogu, v trialogih in vidimo, da mm, ta prilagodljivost in dinamičnost ni nujno značilnost teh trialogov. Ampak zdaj obdobje po razglasitvi socialnega stebra. Moramo um, si ogledati, kako bo parlament ostal angažiran pri vsem tem. Torej, um, um, Eh, torej gre seveda tudi za politiko mh, za dimenzijo, razsežnost mhke politike, ne samo za pravne akte. Pre, vesela sem, da smo danes tako daleč, da je razglasitev socialnega stebra zelo verjetna. Vse tri inštitucije se zauzemajo za to in tudi Evropski parlament seveda mi, ki smo neposredni um, predstavniki um, torej, um, prebivalstva, ampak potem moramo razmisliti predvsem o tem, kako nadaljevati s tem, torej, da, ne, da to ne bo ostalo samo da to ne bo ostala samo črka na papirju. Torej, treba je nekaj narediti iz tega. In tako na ravni koordinatorjev, kot tudi v našem odboru, moramo že danes razmišljati o tem. Gospod Šuster, prosim. Hvala. Tudi mis, mislim, da je pomembno, da dosežemo nek kompromis, vendar mora imeti kompromis neko vsebinsko eh, substanco, drugače to ni spremljivo. Kot Evropski parlament ne moremo biti figov list za to, da se določene stvari prikrivajo in da nekateri ne jemljajo tako resno socialnega stebra. Če se prerikamo o eni besedi, je ta beseda ponavadi zelo pomembna za drugo stran, drugače tega spora ne bi bilo. Če to preberem in če naj bi ta načela bila zavezujoča in izvedljiva, uresničljiva, potem mm, to mora voditi v zakonodajo. Če pa pravim, eh, potrebno bi bilo, da imamo tako zakonodajo, to pomeni, da ostaja možnost, ali bomo to naredili ali ne, odprta, o tem se bo ne, razpravljalo enkrat v prihodnosti. Svet mora eh, se držati določenih načel in to zahteva določeno zakonodajo in tu pravimo na različnih ravneh sej to ne pomeni, da potrebujemo za vse takoj evropske ukrepe, ampak če uporabim besedo bi, would, se takoj pojavi sum, da nekatere države sploh eh, tega ne jemljajo resno, da bodo to, da bi to pač enkrat potem eh, storile. In to je seveda vprašanje verodostojnosti. Praš, eh, problem evropske verodostojnosti v tem trenutku je, da um, nekako ni viden resen namen, da bi socialne zadeve reševali na evropski ravni. Seveda ni enostavno priti do takih rešitev za socialna vprašanja, ampak ne smemo pa dovoliti razvodenitev celo v taki uh, eh, uh, eh, razglasitvi v proklamaciji in besedi Cavut bi na vsak način bila v nasprotju z našimi nameni. Claude Rola. Merci, euh, nous... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ja, res je, da je to tema, ki nas zelo zanima in eh, odbor za zaposlovanje mora podati svoje mnenje. Najpomembnejše eh, pa je, eh, da eh, seveda. Eh, sploh imamo eh, to eh, izjavo, ki bo zagotovila, da smo lahko učinkoviti pri konkretnih zadevah. Hkrati pa gre tukaj tudi za močno simbolično komponento. In eh, simbolika, kot poslanci vemo, je izjemno pomembna in lahko močno vpliva na situacijo. Razumem vse tiste, ki pravijo, da nimamo pristojnosti na tem področju, ampak k temu lahko vode pomankanje jasnosti. Eh, ali pa eh, pomislimo, da eh, bo nekega dne prišlo do neuspeha in potem bodo vsi tisti, ki verjamejo v socialno Evropo, razočarani, ker ne bomo imeli razglasitve tega socialnega stepra to je potrebno upoštevati in uh, mislim, da mi tega ni potrebno razlagati poslancem, ki so v tej dvorani, kajti to temo zelo dobro poznajo. Uh, no in pri pogajanjih uh, imamo stališče A, stališče B in na koncu uh, najdemo rešitev, ki se imenuje rešitev C. Torej ni rešitev A in ne rešitev B, ampak rešitev C. V tem primeru pa imamo pozitivno možnost, da rešimo uh, zadeve z pomočjo zgodnega opozarjanja. Hvala lepa. Gospa Jelo, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo vesela sem, da imamo to temo, na, to razpravo na temo semantike. Že dolgo nisem eh, prisostovala seji, ki bi eh, se eh, nanašala na semantiko. Gre torej za razglasitev socialnega stebra. Mislim, da ni nobenih večjih težav pri socialnem stebru samem in pri 20 točkah, ki so navedene. Gre za zelo banalno razglasitev uh, programa kandidature nekega kandidata v neki državi članici. Uh, vsi uh, bomo zaradi tega imeli uh, prednosti, uh, tri četrtine obljub nikoli ne bodo uresničene, kajti uh, ni jih moč uresničiti na ravni Evropske unije. Ne glede na to, kako eh, bomo preoblikovali to preambulo, ta vključuje v veliko eh, točk, ki so sporne. Eh, in mislim, da je neuspeh tukaj že unaprej določen napisano je, da bi evro območje uh, moralo uh, biti ciljno zasnovano. Ne pozabimo, da ima dvakrat večjo brezposelnost uh, kot območje, ki nima evra da naj bi ublažili krizo, ampak vsi vemo, kako eh, vplivajo različne evropske odločitve na to, da rasti še zmeraj nimamo. Eh, potem eh, vemo, da je brezposelnost med vladami izjemno zaskrbljujoča, kot smo ugotovili z gospodom Tomc, ko smo odpotovali na Hrvaško. Eh, potem eh, je tukaj direktiva o napotitvi delavcev in potem točke 12 do 15 o socialnem varstvu delavcev. Eh, gre tudi za izogibanje dumpingu. In potem je tukaj še dolg seznam vseh drugih elementov, ki so vključeni v to preambulo in ki bodo povzročili, da bo to, eh, to besedilo imelo zgolj simbolično vrednost, kot je rekel gospod Roland, ampak državljani imajo te simbolike že dovolj, pričakujejo rezultate, pričakujejo. tudi rešitev njihovih problemov, eh, kajti eh, tukaj gre za 25 odstotkov aktivnega prebivalstva in pa za vpliv na socialno varstvo na splošno. Eh, tisti, eh, ki eh, niso zaposleni, ne plačujejo kotizacij, ampak še naprej prijemajo dohodek. Torej, mislim, da bi morali razmisliti o tovrstnih izjavah. Morda bi morali biti bolj previdni pri vsebini. Hvala lepa, gospod Kaza. Ali želite še enkrat besedo? rad bi le vse spomnil, da se danes tukaj nismo sestali, da bi karkoli spremenili. To bi naj bila predstavitev. In kot ste slišali, nekateri nasprotujejo tej razglasitvi, tej deklaraciji in podpisu leti. Torej, naj vam, povem, mi, naj vam povem, da mi določene točke niso všeč, da skupini ELS niso všeč, ampak da sem pripravljen popustiti. Uh, in uh, zagotovo situacija ni lahka in odbor ne bo imel možnosti, da vsebino spremenja. Žal mi je. To sem želel tudi izpostaviti na začetku. Imeli smo razpravo na to temo, pripravili smo poročilo vsebine, pa ne bomo spremenili kaj ti. Če se enkrat začnem pogovarjati vsebini in o tem, kar naj bi bilo vključeno, um, bomo odprli Pandorino skrinico, kajti potem bo vsak tu želel nekaj spremeniti. Ne, žal mi je. Postopek eh, ni bil najboljši postopek, ki smo ga kdajkoli uporabili v eh, Evropskem parlamentu, ampak. Uh, Nažalost, tako je pač bilo. Imeli smo dve šerpi, eh, potem smo imeli tudi po enega predstavnika iz vsake skupine. Če to ne bo eh, potrjeno, pač ne bo. Nimamo prav veliko časa. Ampak prosim, bodite pazljivi, ne zapletajmo stvari bolj, eh, kot je to potrebno. Žal mi je, da sem še enkrat prosil za besedo, ampak moral sem to storiti. In še nekdo je prosil za besedo še enkrat, gospod Perinski. Žal mi je, ampak. Moje prvo vprašanje, oziroma pa prva izjava je bilo vprašanje, ne pa izjava. Gospa Lamberts je dejala, da se nenehno pojavlja ta težava z svetom, z izrazi kot eh, morda, naj in tako naprej. Torej gre za lingvistične eh, zadeve. Ampak tukaj ne gre za morda ali naj. Eh, ampak gre za načela in pravice, ki naj bi se zakonito izvajale. Zato pa je potrebna zakonodaja na ustrezni ravni. Torej svet uh, je sedaj zapisal would require, bi zahtevalo. Torej, gre Eh, zgolj zato, da pokažemo politično voljo. In če želimo pokazati politično voljo, potrebujemo teh 20 načel, pri tem pa je potrebno upoštevati uh, ustrezno zakonodajo, zakonodajne postopke uh, in pa uh, želje držav članic, članic. In potem lahko postopoma teh 20 načel uh, postane zakonodaja Evropska unija. Uh, Zdaj pa gre za vprašanje eh, razglasitve ali pa ne. Če bomo imeli to kvazi izjavo, potem bomo predstavili zelo šipko politično mnenje, ampak eh, še hujše bi bilo, če te izjave sploh ne bi imeli. Jaz mislim, da sem nekoga spregledala. Ne, nisem. Potem pa bi rada prosila za komentar Evropske komisije. Gospod Servos, lahko kaj poveste? Prosim. Hvala lepa za priložnost, da povem nekaj kratkih besed. Res bi rad čestitev šerpam za upravljeno delo. Odlično. So se lotili, sta se lotila te naloge in uh, zelo blizu smo sporazumu. Evropska komisija meni, da je besedilo zelo dobro. Kot ste dejali, šerpi ampak to bom ponovil. So se vse države članice strinjale z temi načeli, tudi tiste, ki eh, so bile zelo negativne glede samega koncepta. Socialna konvergenčnost je nekaj, kar se nam zdi izjemno pomembno. Torej to, o čemer sedaj razpravljamo, je zelo zapleteno vprašanje, seveda. In če dovolite, bi rad podal eh, kratko pojasnilo ta uvodna navedba je navedba, ki govori o obstoječih pravicah. In mislim, da ni nobene razprave v svetu o obstoječih pravicah, eh, ki eh, jih lahko seveda tudi zakonito izvajamo. Mislim, da se s tem vsi strinjamo. Razprava se osredotoča bolj na nova načela. Načela, Eh, za eh, katera danes ni eh, pravnega izvajanja, zaradi tega, ker države članice nimajo nacionalne zakonodaje na tem področju. Gre za načela, ki so torej posem nova. In mislim, da so države članice tukaj želele pojasniti, da to, kar je eh, zapisano v načeljih, eh, ne zagotavlja eh, pravnih jamstev. Potrebno se je opreti na nacionalno in pa evropsko zakonodajo. In komisija lahko to le sprejme, kajti to pravijo tudi, pravi tudi pogodba Evropske unije. Mislim, da se strinjamo glede koncepta. Ampak kako to spremeniti eh, v ustrezno besedilo in zato so nekatere države, države članice predlagale, da uporabimo besedico would be, kar ni najbolj elegantna obeseditev, ampak je možnost. Koncept, ki ga vsi želimo posredovati, je, da ta načela v odsotnost nacionalne ali pa evropske zakonodaje potrebujejo dodatna določila na eh, ravni držav članic ali pa na ravni Evropske unije. To je samo eh, prvo pojasnilo. Torej, ubeseditev držav članic nikakor ni elegantna. Eh, predlagali smo boljšo ubeseditev v sodelovanju z šerpami, tako da bi would spremenili v should Eh, in da bi tako eh, spremenili nekoliko eh, ton tega besedila, ampak določene države članice se s tem niso strinjali, ni šlo toliko za vsebino, ampak je šlo bolj za osebno gledanje na to. Kaj ti, če si ogledate druge odstavke, v besedilo vidite, tudi ti niso naj, eh, najbolj elegantno zapisani. Torej, eh, ne vem, zakaj se osredotočate samo na ta wood and shoot. Eh, Mislim, da je bilo vse skupaj dobro razloženo. Torej, eh, če boste nadaljevali to razpravo, se lahko zgodi, da bomo ponovno odprli Pandorino skrinjico. In eh, komisija, svet in parlament so zelo blizu sporazumu in problem predstavlja samo ena sama besedica. In o tem je potrebno razpravljati ali ste pripravljeni tvegati, da se ponovno prične celotna razprava o socialnem stebru. To je odvisno od vas. Hvala lepa, gospod Servas. No, pa se vrnimo k šerpama. Gospod Van de Kellere. Ja, Najlepša hvala, da ste predstavili svoje stališča glede naših eh, pogajanj, ki še zmeraj potekajo. Kot sem dejal, je to situacija sui generis in uh, mislim, da je izjemen primer tudi to, da vas seznanjamo z potekom pogajanj med samimi pogajanji, vendar pa mislim, da to uh, ni slab pristop in mogoče bi lahko to ponovili tudi pri drugih temah. Kot je eh, bilo jasno povedano, ima svet svoja stališča in svojo dinamiko in eh, ta stališča se razlikuje od stališč Evropskega parlamenta in tega se tudi mi vsi zavedamo. Približujemo se koncu in ne smemo izpustiti iz rok eh, prihodnje priložnosti, torej kot je dejal gospod Roland in sicer zelo eh, pragmatično eh, bomo morali najti rešitev C ki bo spremljiva za obe inštituciji. Besedilo pa ne sme biti prazno besedilo, kaj te, e, tega se tudi vsi zelo dobro zavedamo. E, potem pa vprašanje e, tretje šerpe v obliki predsedojoče. Mislim, da bi bilo bolje, če povabilo ne bi bilo ad personam, ampak ad funkcionam, ampak o tem bo odločalo predsedstvo pa tudi o tem, ali bo besedilo ponovno eh, obravnavano v odboru pred odločitvijo konference predsednikov. Kar pa zadeva eh, vrh, se strinjam z kolegico Rodriguez, da potrebujemo močno zastopanost na tem vrhu in eh, sicer z prisotnostjo vseh skupin, ki bi lahko podprle dokument. Eh, kar pa zadeva simboliko eh, samega dokumenta, tudi to je bila tema razprave danes. Simbolika je izjemno pomembna in vsi vemo, eh, kako pomemben je simboličen vidik te izjave. Zelo vesel sem, da je Evropski parlament vključen v pogajanje o tem dokumentu. Lahko bi si predstavljal tudi nekaj drugih scenarijev, ker bi bila naša vloga veliko manj pomembna. E, kot je gospod Lambert povsem pravilno povedala, imamo nalogo, hkrati pa se srečujemo tudi z izzivom, eh, da razmislimo o naši vlogi, ko gre za razglasitve. Kajti, če e, imamo e, določeno nalogo, je to e, naloga, da ugotovimo, kakšna bo naša vloga v prihodnem socialnem stebru. Torej, mislim, da bi morali razmišljati tudi o tem in e, sicer je bolje, da to storimo prej kot kasneje. Hvala lepa, gospod Rodriguez, beseda je vaša. Najlepša hvala, tudi jaz se strinjam z kolegom eh, in sicer eh, menim, da bi bilo bolje, če bi predsedojoča ali pa eden izmed podpredsednikov zastopal eh, odbor kot celota. Kljub temu pa, kot vidite, se približujemo koncu in zato. je pomembno, da eh, obveščamo in pa seznanjamo odbor. Ta razprava eh, je bila za najo izjemno koristna in eh, če se bo zgodilo, da bo do te razglasitve prišlo v Gotenburgu, potem bo Evropski parlament ustrezno vključen. To je zelo pomembno sporočilo. Rada bi povdarila tudi, da bi lahko pri tem trialogu bila ustrezno upoštevana tudi naša stališča, recimo vloga socialnih partnerjev ali pa obseg stebra, ki bi moral zauzemati eh, vse eh, članice Evropske unije, ne le članice evroobmočja. In to je zelo eh, pomemben vidik kot so nekateri člani odbora povedali, tukaj ne gre zgolj za obeseditev, gre za namen, za odnos in za samo razglasitev, do katere naj bi prišlo v Gotenburgu. In ne moremo dati vtisa, da z to razglasitvijo naznanjamo 20 dobrih načel za izboljšanje delovnih pogojev evropskih državljanov, hkrati pa tudi, da so nam ta načela všeč, da, ampak da moramo še razpravljati o tem, ali jih bomo tudi izvedli. Torej takšnega sporočila ne moremo poslati. Evropski parlament bi moral reči, da eh, je besedica word nespremljiva in sicer iz tega razloga. Ko se kaj podobnega zgodi v trialogu, je naloga predsedstva ta, da najde dobro kompromisno rešitev in eh, na to čakamo. Vendar pa smo tudi jasno pojasnili in mislim, da je to eh, tudi eh, v političnem pogledu povsem smiselno da nima smisla, da razglašamo nekaj, če potem uh, v istem besedilu eh, jasno poudarjamo, da o izvajanju eh, še razmišljamo. To bi bilo napak. Gospod Kaza. Naj bom jasen. Ne strinjam se s stališčem, ki ga je gospa Rodriguez ravno kar predstavila, ne predstavlja Evropskega parlamenta skupaj z Tomom je doslej predstavljala našo skupino. In zato bi rad povdaril, da njeno stališče ni stališče večine. Torej, eh, bodimo previdni, ko podajamo izjave. Tukaj ne gre za osebno slavo eh, posameznika eh, ali pa skupine. Tukaj gre eh, za vajo, ki naj bi nas vse združila in ki naj bi eh, zagotovila tudi podporo komisije in pa eh, sveta. Nimamo dovolj časa, da o tem razpravljamo. To je nezavezujoča razglasitev, torej mislim, da ni potrebno iz muhe delati slona. Torej, ko govorimo, eh, moramo paziti, eh, da govorimo tako, da predstavljamo zares eh, celoten odbor in ne le del odbora. Gospa Jongerius, če gospod Kaza sedaj meni, da moramo imeti glasovanje o tem, da bi to moralo biti vključeno ali pa ne, potem naj to prosim pove, kajti sedaj ste rekli, da gospa. Rodriguez ne predstavlja večine eh, našega odbora. Eh, ne vem, kako ste prišli do tega zaključka. Za me je predvsem pomembno in uh, to je tudi uh, glavni namen tega uh, besedila, da ne le imamo dobro eh, seje v Gotemburgu, ampak da posredujemo več kot le simbolično sporočilo državljanom Evrope. In sicer eh, pri tej seji in kasneje, ampak če zares želite glasovati, mislim, da sedaj ne moremo glasovati. O tem sem ravno kar govoril. Mi ne moramo odločati o tem ne moremo glasovati. Kajti, če bomo glasovali, potem ne bomo podpisali eh, te razglasitve, kajti odprli bomo Pandorino skrinjico in šerpi veste, da ne moremo imeti glasovanja, ničesar ne moremo spremeniti. In slabo bilo za nas vse, eh, tudi za eh, socialiste. In zato mislim, da uh, ne bi smeli sploh razmišljati o tem. Uh, gospa Rodriguez je govorila o tem problemu z izrazom would. Jaz sem samo dejal, uh, da uh, moramo upoštevati večinsko mnenje tega odbora in tega parlamenta, ne pa da zastopate le svoje lastno stališče, kajti vsak ima svoje uh, osebno stališče glede te teme ampak eh, ne moremo zastopati osebnih stališč, ampak moramo zastopati stališče Evropskega parlamenta. Ne želim glasovanja, ne želim odpirati pandorine skrinice, kajti sedaj imamo dogovor in najhujše, kar bi se lahko zgodilo, je, da odpremo uh, ponovno to razpravo, kar nam zagotovo ne bo koristilo. Najlepša hvala. Glede na to, da je tako malo poslancev prisotnih v dvorani, mislim, da ne bomo prišli do nobenega konkretnega rezultata. Gospod Perinski, ali želite besedo? Ne. Mislim, da je fantastično, da smo imeli razpravo o, o eh, tej temi in e, sicer o socialnem stebru, socialni agendi in to e, počnemo v eh, trenutku, ko se približujejo evropske volitve in zato mislim, da je izjemno pomembno, da imamo ustrezno agendo. tako socialisti, ELS, liberalci, kot tudi drugi, ki bo vsebovala tudi eh, socialno komponento, tako da se ne bomo ukvarjali zgolj s tehničnimi zadevami. Eh, ki naših volilcev in državljanov sploh ne zanimajo. Tukaj gre za njihova delovna mesta, za njihova življenja in za njihovo dostojanstvo, za pravičnost. In to je zares korak v pravi smeri. Ne bi rada, da napadamo uh, ta socialni stebr zaradi tega, ker ne moremo najti rešitve v tem konkretnem trenutku. Gre zgolj za natančno ubeseditev. Prepričana sem, da se bo razprava nadaljevala neuradno. Ampak. Prosim, da Se zavedate, da se strinjamo glede temeljnih načel. To je eh, pomembno in ne smemo se ustavljati pri malenkostih. Ne dovolimo, da bi nas to eh, paraliziralo. Imamo zelo uh, močno zastopanost oziroma jo bomo imeli v Gotenburgu. Imamo veliko možnost, da nastopamo enotno. In samo dejstvo, da imamo eh, to razpravo, postopek, premik v eh, tej smeri je zelo eh, dober začetek. Ne morem zaključiti razprave na drugačen način, kajti videli smo, da obstajajo določene razlike ampak eh, prepričana sem, eh, da bomo imeli priložnost, da se k temu še vrnemo. Sedaj, ko sem to povedala, bi rada dejala šerpam tudi, da eh, se bomo morda morali še enkrat sestati, če bo to potrebno in upam, da se bosta odzvala na naše povabilo. Dovolite da nadaljujemo tako, da bo uh, neformalna eh, seja v Gotenburgu zares nekaj pomenila. In seveda nikoli ne bi mogli biti zadovoljni, če odbor, ki je odgovoren za to temo, ne bi bil zastopan v uh, eh, Gotenburgu. In seveda bi morali biti tudi politične skupine zastopane to uh, bo morda bitka, ki jo bomo izgubili, ampak. To počneta tudi eh, gospa Rodriguez in gospod eh, Van der Kellere tukaj. E, moramo se medsebojno seznanjati in morda bomo imeli še več sej. Hvala lepa, da eh, ste se odeležili naše seje in najlepša hvala za vašo podporo in za vaše izjave. Najlepša hvala. S tem pomeni, da je seja za danes zaključena. Yeah, I didn't say when we have next meeting, but that isn't necessary.